podati sporočilo. Zato prosim, potrpite. Predsednik je včeraj napovedal dve tolmačenji člena 130 odstavek 3 in člen 191, kar je predlagal odbor za ustavne zadeve. V skladu z členom 226 in ker nihče ni nasprotoval tema dvema tolmačenjama, lahko rečem, da sta ti dve tolmačeni potrjeni. To je bilo sporočilo.